So, uh, dear colleagues, good afternoon to everyone. Kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Dobrodošli na današnjem popodanskem sestanku. Sedaj je potekla skupna razprava z delegacijo parlamenta za odnose z državami Magreba. zelo vesela sem, da bomo organizirali to zasedanje. Ines Ayala, eh, center predsednica delegacije EP Magreb, je tudi tukaj sopredsedujoča. Torej situacija v Libiji je za Libijo zelo relevantna. Eh, torej, ko bo eh, misija v Libijo, mora biti tam vključen tudi predstavnik odbora Libije. Torej, tja morajo oditi nekateri, ki že vsake primere včasih odhajajo v to državo. To je pomembno. Prav je, da imamo to skupno zasedanje. In da slišimo te zadnje informacije. Zdaj s tem, kaj je obravnaval svet 22. januarja. Torej, ne zamujamo, oziroma ravno pravočasno ste prišli, vidim. Gospod Vincent Pike iz Evropske službe za nadaljevanje, lahko pozdravljam, in pa gospod Ambrozi iz Mednarodne organizacije za migracije, pozdravljam. Prav tako smo pozdravili UNHCR in so se upravičili, ker niso mogli poslati predstavnika za danes, ampak boste pa našli informacije glede Libije. Uh, tudi med dokumenti, torej tam boste tudi našli stariče UNHCR. Sedaj dajem besedo gospe Ela Sender in potem bo ona dala besedo gospodu Pikeju. Gospa Ela Sender, lepo prosim. Hvala lepa, gospa Gal. Najprej bi želela izraziti naše sožalje družinam eh, civilistov v Libiji, ki so bili žrtev napada, eh, napada na zdravstveno osebje. Kot Evropska unija smo seveda zavezani temu, da bi kar najhitreje dosegli cilj stabilizacije Libije. Predvsem želimo, da bi njihovi državljani živeli v večji stabilnosti in pa miru. V trenutni situaciji je to težko, ampak to je naša zaveza, naša prednostna naloga in uh, v današnji seji želimo izraziti sažalje ranjenim in pa njihovim družinam. No, uh, odbor Libe ceni možnost skupne seje o razmerah v Libiji. Zahvaljujem se gospodu Pikeju iz eh, Evropske službe za zunanje delovanje. On nam redno poroča o razmerah v Libiji, poroča o tem, kako napredujejo razprave z našimi sogovorniki in pa seveda se zahvaljujem tudi gospodu Ambroziju iz Mednarodne organizacije za uh, migracije, ki nam tudi uh, redno poroča o svojem delu in o težavah, ki se pri njem sooča, ter o, o glavnih izzivih v Libiji. 21. januarja uh, smo razpravljali o Libiji, uh, Garik je razpravljal o Libiji. in uh, posebni odposlanik, ga sam Salome je uh, povzel tamkajšnje razmere ter napredek političnega procesa, govoril celo o možnosti nove ustave in pa o prihajajočih volitvah. Dobil je polno podporo zunanih ministrov, podpirajo ga pri njegovem mandatu, njegovi nalogi. Rekel je, da si bo prizadeval za poenotenje in pa spravo v tej državi. Zunani ministri so razpravljali tudi o zavezi Evropske unije do Libije. Zavedali smo se, da bomo podpirali prizadevanja Združenih narodov in da bomo podpirali agencije Združenih narodov, ki delajo na področju migracij in eh, beguncev, torej pomagajo osebam, ki se znajdejo v tej prekarni situaciji. Ministri so podarili potrebo potem, da je treba še naprej eh, sodelovati z izvornimi državami, iz katerih prihajajo migranti in da je treba sodelovati z vsemi sosedami v regiji Sahela. No, eh, na današnji skupni seji bomo z veseljem prisluhnili našim gostom, ki bodo poročali o izpolnjevanju zavez Evropske unije v Libiji, o sodelovanju z ZN in pa o Eh, problemu migrantov in beguncev, ki se izpostavijo tveganju prečkanja Sredozemskega morja. Lepo prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospe predsedujoči, hvala za besedo in za priložnost, da lahko povem Um, kaj se je zgodilo torej, za vedika Evropske službe za zvonanje delovanja. Ne povem, kako gledamo na situacijo v Libiji. No, tukaj imam pripravljeno besedilo, ga bom uporabil, ampak vseeno. No, ampak vidite, kaj se je v zadnjih dneh zgodilo v Libiji. To kaže, kako um, nekoristna so pripravljena besedila. Pogosto je to tako. Pred desetimi dnevi smo bili priča konfliktu na edinem funkcionalnem mednarodnem letališču zraven Tripolja. Veliko ljudi je bilo ubitih, tudi civilistov. Ehm, praktično cel teden ni bilo tam prostega pretoka. Ehm, prav tako smo imeli težave tudi z eh, misijo OZN v tej državi. Pred dvima dnevoma v Bengaziju ehm, je tudi eksplodirala bomba, atomobil bomba, več kot 30 ljudi je bilo ubitih v tem terorističnem napadu, še več je bilo ranjenih in to je seveda tudi zelo vplivalo na stabilnost ter pa varnost v državi. Potem včeraj smo slišali za grozovita poročila o poboju desetih ljudi nišče ne ve čisto točno, koga so ubili, ampak so jih čisto samovoljno ubili. Eden izmed poveljnikov iz nacionalne libijske vojske, Maršal Hafte, je zagrešil to dejanje in on v bistvu je trenutno um, tudi v postopku um, mednarodno sodišče uh, ga preganja zaradi vojnih zločinov v Libiji v zadnjih dveh letih. Vse to seveda potem tudi negativno vpliva na druge stvari. Morda to lahko sproži povrčine ukrepe drugih akterjev. Vse to kaže, kako zelo brutalno je zrače v Libiji trenutno. In vse to kaže, da je država zelo razdobljena, da so varnostne sile Eh, zelo nestabilne. Vse to kaže, kako zelo Libija in pa svet potrebuje ta ustrezno politično rešitev za to politično krizo. No, toliko za uvod, za vidika uh, naše službe, torej, kaj se je zgodilo v ponedeljek na svetu za zranje zadeve. Tudi Hasan Same, posebni predstavnik OZN, je bil tam na srečanju sveta in je podal zelo celostno poročilo o tem, kaj se je zgodilo. Ministrom je to predstavil in razprava je bila zelo dobra. Predvsem je bilo sveda govora o enih izmed glavnih elementov, ki jih zasleduje EU v Libiji. Gre za politično pot. Ta pot Eh, je takšna, da zelo podpiramo OZN akcijski načrt. Gospod Salara je prejšnjega septembra pomenovanju predstavil ta načrt. Nekaj ključnih elementov iz tega načrta. Organizirali ne bi volitve v Libiji, predsedniške volitve, kot tudi parlamentarne volitve. To že sama po sebi je obsežna naloga, sploh glede na trenutno zrače v tej državi. Še bolj pa je to problematično, ker trenutni volilni okvir in pa volilna podlaga za um, to sploh ne obstaja. Ni ustave v Libiji, ni ustave, ki bi oblikovala ustrezno vlogo predsednika, kar posledično pomeni, da sploh ni pravne ureditve za to, kako bi predsednik deloval v sodelovanju z vlado in pa parlamentom. Skratka, veliko pripravo treba zaključiti na pravni strani, prijem sploh um, začnemo um, z volitvami in pa z operativnim delom. No, ampak pozitivno pa je, da so začeli registrirati volitve. Uh, in gospod Salomon je bil predvsem optimističen, dejal je, da bi lahko, uh, glede na kontekst, rekli, da bo rok dokaj pozitiven, torej da se skupaj ne bo preved zavletlo. Pa še nekaj, kar je ključno za organizacijo volitev in pa za to, da se izblikuje zakonodajni okvir. In sicer organizacija nacionalne konference. Gospod Salomon želi združiti širok razpon različnih akterjev iz libijskega političnega, gospodarskega življenja, potem različni predstavniki plemen, predstavniki gospodarstva, podjetij in tako dalje. Glavni cilj te konference bi bil to, da se ustvari široko politično soglasje, s katerim bi potem zagotovili, da ko bi imeli rezultati volitev, da so ti rezultati dejansko sprejeti, da politični razred upošteva in spreme te politične rezultate. No, sedaj je pred nami veliki izziv organizacije te politične konference. In gospod Salon, torej, bo deloval po korakih, postopoma z več konferencami, bi vse skupaj pripravili. EU in pa visoka predstavnica uh, je dejala, da želimo podpreti takšen način ukrepanja, kajti samo, če imamo ustrezno Eh, organizacijo volitev v državi, če imamo dober ustavni okvir, torej najbolje, da imeli ustavo ali pa vsaj zakonodajni okvir, šele potem lahko gremo naprej. Torej potrebujemo vsaj nek jasen okvir za volitve. Samo na takšen način lahko potem stabilno uredimo politično rešitev trenutnih napetosti, trenutne krize. To je ena pomembna pot, potem druga pomembna pot, o kateri smo govorili na svetu za zranje zadeve v ponedeljek, bolj gospodarska plat. Tukaj je slika predvsem mešana po eni strani. Imamo makroekonomske številke in te so dokaj dobre. Naprimer, cena nafte se je povišala, kar pomeni, da je več naftnih prihodkov. Potem eh, proizvodna v Libiji bila predvsej stabilna nad um, en milijonom sočkov nafte na dan. Torej, centralna banka dobiva prihodke in imajo denarno voljo. Ampak denarja pa ne porabljajo, ne na pravi način in neustrezno. Veliko, naprimer, denarja se porabi za plače osebja, za varnostne sile, veliko tudi neformalnih milic, naprimer, ampak zelo malo denarja pa pride do ministrstva, do javnih storitev in služb, ki tudi zahtevajo finančna sredstva, če želijo zagotoviti to, da bo celotna družba imela koristi od teh naftnih prihodkov. Torej, ja, imamo pozitivne makroekonomske številke, tudi menjalni tečaj je dokaj v redu, ampak še veliko dela jih čaka. In pomena novica tukaj je, da se je EU pridružila ekonomskemu dialogu, ki je potekal že nekaj časa v Libiji. Prej ta dialog potekal brez Evropske unije, sedaj pa se je tudi EU vključila v ta proces in bomo tudi mi prispevali s vami prispevki eh, k temu političnemu okviru. Sveda pa sami Libici vodijo to razpravo. Toliko glede politične in pa gospodarske plati. Sedaj pa še migracija tisto še vedno zelo pomembna prednostna naloga za Evropsko unijo, pa tudi za visoko predstavnico, še bolj specifično. No, leta 2017, in o tem bomo govorili uh, bolj podrobno, smo videli boljše številke kot prej, dosegli smo določen napredek, manj je bilo novih prihodov na Evropsko obalo, manj teh nezakonitih migrantov, potem manj ljudi je umrlo na morju, kar je seveda ključna številka iz um, uh, humanitarnega človeškega vedika. Potem več ljudi je bilo rešenih na morju in tudi več ljudi smo vrnili, vrnili iz Libije v izvore države. Sicer v okviru programa, kjer smo sodelovali z IOM in pa UNHCR, torej ko gre za pomoč pri prostovoljno vračanju. Ali smo že prišli do cilja, ali je vse rešeno? No, sveda ne. Stvar je v tem, da je še vedno veliko nezakonitih migrantov v Libiji. 600 tisoč vsega skupaj. In seveda je tukaj še velik potencijalni problem pred nami. Potem kot drugo, še vedno je veliko uh, eh, nezakonitih migrantov, ki so v spremnih centrih pod okriljem vlade. Nekateri centri za predržanje so takšni, da so popolnoma neformalni, neorganizirane skupine to uh, vodijo. Sam, sami za sebe so odgovorni, nihče jih ne nadzoruje. Kar pomeni, da imamo še vedno velike težave z humanitarnega človeškega vidika. Prav zato se visoka predstavnica odločila, da se poveže z organizacijami OZN kot tudi z Afriško unijo, tako da se okrepi pomoč pri prostovolnem vračanju teh ljudi, ki so v centrih. Sveda želimo pripričati Libice, da izkoristijo najboljše uh, prakse torej, um, in pa da preneha z neustreznim pridržanjem migrantov. Vmes pa želimo poiskati umestno rešitev, vsaj začasno. Torej, da bi imeli te nezakonite migrante uh, v takšnem položaju, da bo vse v redu glede standardov. Potem pa še nekaj. Bila je vzpostavljena projektna skupina, med EU in OZN in pa Afriško unijo. V Abidžanu je potekal vrh z Afriško unijo 29. novembra, potem 14. decembra so se srečali v Bruslu, da bi načrtovali to delo za naprej in torej pomoč pri prostovolnem vračanju je bil pomemben dejavnik, to je zelo operativen cilj. Potem drugi cilj, politično sodelovanje z libijskim organi. To seveda vse skozi poteka, ampak na vsak način želimo to še izboljšati in želimo, da to poteka tudi v okviru skupne misije za OZN in pa Afriško unijo. Ta teden 22. v ponedeljek uh, naj bi s tem začeli, ampak kot rečeno, prišlo je do konflikta uh, na letališču in do napadov, zato smo morali to srečanje predstaviti. Sedaj ne bi počasi s tem začeli uh, morda 20. februarja. To je trenutno stanje. No, za vsa področja je ključno sodelovanje z OZN, potem polna podpora političnemu procesu OZN in pa predvsem potrebujemo zelo operativno sodelovanje v okviru OZN glede načela migracij. Hvala lepa, gospod Pike, hvala lepa za te informacije. Gospod Ambrozi, lepo prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Vsi lepo pozdravljeni. Zelo na kratko. Še glede našega stališča, torej vse s tem, kar se dogaja v Libiji, kaj poslušamo storiti, seveda sodelovanju z EU, in pa nekaterimi članicami EU. Vedno moramo vedeti, da je politično ozadje zelo kočljivo. Torej, vedno treba poštevati zelaten kontekst in seveda OEM in pa druge organizacije vedno počnejo vse v nekem političnem kontekstu, širši sliki in potem to vpliva tudi na to, ali lahko ali pa ne moremo izpolniti svojega mandata na splošno rečeno bi omenil tri kategorije ljudi, eh, na katere se specifično sretočimo v svojem delu v Libiji. Ni. Libici, 180 tisoč eh, je teh trenutno. Ta številka na srečo upada. Eh, korak za korakom, kar stabilno upada v zadnjih mesecih. Ker ima tukaj drugo kategorijo, namreč 345 tisoč. Uh, tisti, ki so bili prej libijsko notranje naseljeni, se odločili, da se vrnejo domov, torej da poskušajo zgraditi novo življenje. To je pa druga kategorija ljudi, ki jim pomagamo. Zagotovitev vračanja libijskih uh, državljanov, ki so notranje naseljeni, to je pomembno, treba jim omogočiti novo življenje, približno, da na novo zgradijo nekakšno življenje. Vredno človeka, to je ključno pri tem, tako lahko podpremo stabilizacijo države in pa celoten politični proces, ki je bil že prej omenjen. Potem tretja kategorija so pa migranti. Migranti v Libiji, neposredno registriranih je 620 tisoč. No, seveda razmere v državi so takšne, da ne more 800 tisoč migrantov, morda nekoliko več, ampak približno tam nekje je številka migrantov. Migrantov trenutno v Libiji. Razpršeni so praktično po celotni državi. Velik delež teh, več kot 50 odstotkov teh, glede na naše informacije in pa intervjuje uh, eh, teh ljudi je dejalo, da ko odidejo iz um, doma, odidejo v Libijo zaradi dela, kajti ponovadi so ljudje v Libijo prihajali zaradi dela, da bi tam delali v te države. Pogosto se je ta država sama vzdrževala ravno preko te migracije novih delavcev. In morda se to sliši čudno, ampak še vedno je za marsikoga to cilj, destinacija za migracije, torej za številne ljudi iz podsaharske Afrike marsikdo si še vedno želiti v to državo. Torej, veliko migrantov, ki je trenutno v Libiji, je takšnih, da na začetku sploh ne želijo um, iti preko sredozemlja v Evropo. To je potem šele drugotni cilj. Poznaj se domislo um, tega. Če se izkaže, da um, ne nadejo tistega, kar so iskali v Libiji, kar pomeni, da je treba nujno doseči politični napredek, da je treba doseči stabilizacijo skupnosti v Libiji. Kajti, če to počnemo, potem bomo gotovo predvsej znižali tudi število teh dogodkov, torej ko so ljudje posredno poznaje odločijo, da bodo šli preko svojo zemljo v Evropo zaradi neustreznih razmer v Libiji. Potem naprej, več pozitivnih novic smo slišali, kljub seveda, vemo, da nasplošno situacija je precej temačna. No, kot prvo bi rad podaril naslednje. Število libijskih notranjasilnih ljudi, ki se vračajo domov, to število vedno večje, vsak mesec večje. Torej, vedno večje tega vračanja domov, kar kaže, da vsaj del te države je postal zadosti stabilen. Potem druga pozitivna novica je to, kar smo preslišali. Število tistih, ki iz Libije eh, gledajo preko sredozemlja Evropo, eh, v zadnjih mesecih se je to število zniževalo. To je pozitivna novica, ki pa ima tudi določene kočljive problematične vidike. Kaj ti stvari o tem, da je treba spoštovati temne pravice vseh migrantov na libijskem ozemlju? Ehm, to pa se ne dogaja, oziroma to ni zagotovljeno te pravice včasih niso upoštevane. Po eni strani je res, da je um, manj teh novih prišlekov, da je manj smrti na sredozemlju, več je rešenih življenj na moru, ampak po drugi strani pa tudi res, da so tukaj negativni vidiki, ker ni pravega spoštovanja človekov pravic v sami Libiji. Torej, ti standardi res niso spoštovani, to treba predvsej izboljšati v prihodnosti. Prav zato moramo tukaj narediti več in moramo vključiti dodatne organe ter zagotoviti to, da bodo spoštovani glavni standardi človekovih pravic. Ter pa da se dostojno obravnava migrante, ne samo migrantov, sveda, ampak vse ljudi, konkretno tukaj migrante. Potem pa sem že pri vprašanju um, teh centrov za pridržanje. En del sporozuma med Afriško unijo in EU se nanaša na to, torej skupaj z OZN-om v Abidžanu smo dosegli ta dogovor, ta je bila sprejeta odločitev, da okrepimo ta prostor vračena iz centrov za predražanje, tako da bi znižali pritisk na te centre in da bi tako izboljšali življenski standard v teh centrih za predražanje, vsaj deloma. Videli smo, kaj piše na CNN ali pa je prikazano tam ali pa po drugih medijih, tam je opisano, kakšni so pogoji v centrih za podržanje. Moram reči, da na tem področju delam že skoraj 30 let. Bil sem v različnih begunskih taboriščih, v centrih za podržanje po celotnem svetu. Moram reči, da to je bilo tukaj nekaj čisto novega. Res gr grozovito je, um, težko si je teže, uh, še kaj težjega predstavljati. Ta imaš, na primer, um, ogromno ljudi in samo štiri stranišča. To je samo en vidik. Torej, sprejeta je bila odločitev, da bi poskušali sprasniti te centre za pridržanje. To, da se pa center izprazne, pa seveda tudi zahteva odločitev libijskih organov, da potem odpravijo cel sistem teh centrov za pridržanje. Nažalost se niso strinjali s to odločitvijo. Zato smo povečvali ta vračanja domov in tudi vračanja iz centra za pridržanje. Ampak sistem še vedno ostaja, kot je in v določeni meri mislim, da bodo tja prihajali novi imigranti, ki so na novo pripeljani v centr. Ta možnost še vedno obstaja. Ko je potekal vrh v Abidžanu, je bila populacija v teh centrih okoli 20 tisoč zaradi bojev v Sabrati. Po teh bojih se je več ljudi Eh, zateklo v centr. V tem centru je okoli 8000. Torej zdi se, da bomo še vedno poskušali zagotoviti to vračanje ljudi iz centra za pridržavanje. Bomo poskušali čim bo pospešiti ta proces, koliko se le da. Potem partnerstvo z EU glede vračanja. Uh, eh, iz Libije. To pomeni vračanje, pa tudi pomoč pri integraciji. Kot prvo, že v vsakem primeru je težko vključiti ljudi v novo družbo. Eh, to je vedno tako. Ampak tukaj pa imamo ogromne številke, precej večje, kot pa smo se na začetku predstavili po prvem načrtu. Na začetku ne bi imeli zavračane predvidenih eh, 19.700 ljudi v tem istem obdobju, 2017. Torej, številka je bila precej višja, kot pa je bilo predvideno na začetku. To je sicer dobra novica, kar pomeni, da ljudje niso več sredi bede, ampak to pa po drugi strani prinaša določene kompleksne posledice. Kajti treba pos v določene meri pa vendarle lahko rečem, da se stvari izboljšujejo. Potem še eh, dva komentarja za konec in potem seveda lahko pridemo na vprašanja. Kot prvo, kar je pomembno delo za nas, Realno, eden izmed glavnih predelov Libije, ki zelo vpliva tudi na stabilnost ali pa nestabilnost celotne države. Marsika lahko naredimo za to, da zagotovimo socialno kohezijo in pa stabilizacijo preko lokalnih voditeljev, plemen, starešin in drugi element. Uh, um, na jug se vrača veliko notranje razseljenih libicov, kar pomeni, da če bomo izboljšali stabilnost v tej regiji, bo to pomenilo, da bomo tudi izboljšali celotno družbo in da bo boljše potekal ta proces vračanja in potem še Afrike proti obali. Preveč kot je opcije za te ljudi v tej regiji na jugu. Um, bolj so potem njihove možnosti za naprej. Um, torej, in pa da je potem manj teh prehodov preko Sredozemskega morja, naprimer preko mm, trgovcev z ljudmi in podobno. Jugo, uh, tudi v Sabi, uh, imeli težave, nekoga so ukrabili in so jih zadrževali uh, tri dni. Potem na koncu so jih izpustili zaradi posredovanja lokalnih starešin. Torej, te lokalne starešine. Pravi bilo pa to, da so te lokalne starešine izpogale rešitev in da so to eh, delovko na koncu vendarle izpustili. To je vendarle potem pokazalo, da OZN eh, počne nekaj pozitivnega v tej regiji, da to priznajo tudi starešine. Potem pa naprej še zadnja stvar, trgovina z ljudmi in pa tihotapljanje. Eh, trgovine sužnje v Libiji. No, to se dogaja posod po državi, ne samo v teh centrih za pridržanje. Potem smo videli še druga, druga poročila. No, treba je stvari še preveriti, ampak uh, poteka tudi poročila o izvensodnih pobojih. Prave vladovine, prava, če spoh obstaja ta. No, ampak na vsak način še vedno zahteva to področje več pozornosti in tudi mednarodno sodelovanje. Treba policijsko, pravosodno sodelovanje, preiskovalno sodelovanje in podobno kajti ter koncih sveta, tudi v Evropi, naprimer, imajo bančne račune po različnih koncih sveta, tudi v Evropi imajo bančne račune. Če želimo biti učinkoviti in smotrni pri boju proti trgovini z ljudmi v tem delu sveta, eh, to pomeni, da potrebujemo mednarodno sodelovanje na več ravneh. Ne bomo učinkoviti samo, niso, ni dovolj, naprimer, če aretiramo tiste, ki vozijo čovne proti Evropi. Ne, več je treba storiti, potrebno več mednarodnega sodelovanja. So nekje druge, niso nujno v Libiji, v Tripoliju, ampak so kjer druge mednarodne ravni. Hvala. Hvala. Gospod Ambrosijus za to obsežno predstavitev. Eden izmed kolegov se je javil k besedi in sicer je to gospod. Hvala se med poslankami eh, in poslanci, ki so šli v Libijo v okviru misije. Eh, mislim, da jo omenjeno tudi v našem eh, poročilu. To smo mi videli tam na terenu, to, kar pravite. In kaj slišimo tukaj, danes ali pa v drugih institucijah Evropske unije v teh razpravah? Kaj me je najbolj osupnilo v tem, kar pravi mednarodna organizacija? Pasa? in rekla bi, da ima Libija že tradicijo migracij, to ostaja takšno, kot je, nič se ni ravno prekinilo, če lahko tako rečem, prekinilo. Ne bi rekli, da imajo tam neko stabilno vlado v Libiji, stabilno vlado, ki bi lahko nadzorovala celotno zemlje. No, to, kar smo slišali v Tunisu, z njimi, kako bomo sprili rešitve, če pa vemo, kakšna je dejanska situacija na terenu. To potem velja tudi za izvensodne poboje, kajti V veliki večini primerov lahko rečemo, da tam ni nobenega nadzora libijskih organov ali pa uh, drugih organov. Skratka, situacija za vse treba um, izvajati preko libijskih organov, njihovega osebja in tudi posebno preko milic. V Lirice so se v bistvu prodale najvišjemu ponudniku. Se pričujem, da tako rečem, ampak tako je. In ne vem, če bo to ravno izboljšalo stabilnost v regiji. Prej ste omenili določene številke. Naprimer, omenili ste, eh, koliko ljudi je pridržanih v teh centrih izboljševanjem življenjskih pogojev, če lahko tako rečem sploh, ker situacija je zelo slaba, eh, dramatična v nekaterih centrih. In pa na drugi strani eh, legitimizacija na jugu, Libije. To je pomemben element, kot pravite, ja, ampak gledajte, če vemo, kakšna situacija na splošno v Libiji, vidimo, da nihče praktično dejansko ne nadzoruje tega območja, razen teh um, lokalnih plemen, če lahko tako rečem. In še nekaj pomembnega bilo preomenjeno proti koncu, način financiranja. Tu gre za financiranje trgovine z ljudmi. Vemo, če je Evropska unija na tem področju. Me zanima, kaj ti. Proti temu se lahko borimo tako, da se lotimo samega vzroka financiranja. Kaj ti, ne vem, dokler bomo aretirali samo tiste majhne. Um, prosi, prosim, da odgovorite na vprašanja, gospe Verčija. Dva popravka, če dovolite prvič, od decembra imamo v Libiji na terenu mednarodno osebje, eh, šest predstavnikov mednarodno osebje, ki eh, gre tudi skozi postopek sklepanja pogodb s katerim vključimo to osebje, administrativno gledano v druge mehanizme. Torej, tukaj moramo predvideti določen bitvi osebja, mednarodnega osebja na jugu prejšnji teden. No, kar se tiče centra za pridržanje. Ko govorim o centrih za pridržanje, govorim o tistih, ki jih upravlja vlada, To pomeni nekaj zasebnih centrov za pridržanje, eh, za te pa ne vemo točno, kje se nahajajo, koliko ljudi je tam pridržanih in kdo je njihov lastnik. No, ampak ko govorimo o centri za pridržanje, ne govorimo o teh zasebnih centrih in vlade, pravzaprav pa jih upravlja jo milice, ki so pač glavne v nekem določenem področju nekatere milice odgovarjajo eh, ministerstvom, torej gre za nekakšno mešanico zasebnih milic, ki sodeluje iz centrov. Eh, tam vsak dan dela naše osebje, lokalno in mm, mednarodno osebje. In zato tudi imamo pregled nad številkami oseb, ki so tam pridržane. Tisti, ki so bili vrnjeni, pa uh, eh, slike, ki sem vam jih podal, uh, se nanašajo na te centre in so pravilne. No, vse ostalo, kar ste rekli, je pa res. In to je pravzaprav naša vsakotnevna dilema. Z vidika Združenih narodov smo v Libiji zato, da minimiziramo trpljenje Libicev in pa migrantov. No, seveda nima noben, na, noben organ, nima popolnega nadzora nad tem. Z nikomer ne moremo komuniciramo z organom, ki je pač pristojen za določeno območje, kjer mi delujemo. To seveda je problem, In edini način za soočanje s tem izzivom je ta, da se pravzaprav stalno pogajamo z vsemi upletenimi strani, zato da lahko pač izvajamo naš humanitarni mandat. Do sedaj nam je to v veliki meri uspelo, v nekaterih primerjih pa tudi ne, kajti tako pač programu vzpostavili ta tako, tako imenovani odbor za upravljanje skupnosti. Ta vključuje tudi predstavnike lokalnih tem, eh, plemen, njihove staroste, predstavnike lokalnih skupnosti. No in ta odbor eh, se sestane z našimi predstavniki, tudi se gre ta denar za. Eh, izobraževanje, za zdravstveno skrbo, eh, za dostop do vode in tako naprej. No, tukaj imamo potem dva vidika. Gre za to, da lahko na mikroravni posredujemo eh, na vseh ravneh, torej predstavnike plamen, predstavnike skupnosti, lokalne skupnosti in tako naprej. Na ta način uh, spodbudimo te ljudi k sodelovanju in izboljšamo socialno kohezijo v tem eh, nekaj o omejenem nadzoru vlade nad teritorijem Libije. Tukaj se popolnoma strinjam za to oceno. Pravzaprav eh, sodelujemo z edino vlado, ki je mednarodno priznana vlada in tej vladi pač pomagamo pri za usposabljanje libijskih uh, oblasti. Mm, usposabljamo jih na področju upravljanja um, nezakonitih vidikov um, politike migracij, upravljanja um, nezakonitih vidikov um, politike migracij, prav tako jih usposabljamo na področju človekovih pravic. No, prizadevamo se tudi za izboljšanje razmer v centrih za pridržanje. Vsi centri niso pod uladnim nadzorom. Vemo, da obstajajo tukaj tudi drugi uh, centri, kako je povedal gospod Ambrozi, ampak uh, na te žal ne moremo vplivati. Eh, seveda moramo, moramo spoštovati tudi o načelo ozemeljske celovitosti pravzaprav je edini možni način, kako rešiti to situacijo, eh, mirovni sporazum, ki bi vzpostavil legitimno eh, in priznano vlado, ki bi lahko učinkovito potem upravljala na celotnem ozemlju Libije. In uh, Poskrbeti bi bilo treba tudi za poenoteno uh, vojsko, ki bi podpirala ula. In uh, poskrbeti bi bilo treba tudi za poenoteno uh, vojsko, ki bi podpirala ula. Mi imamo učinkovito politiko boja proti pranju denarja, imamo seznam držav, ki so izpostavljene tveganju pranja uh, ljudi. Eh, za te posameznike so predvidene tudi sankcije. No, o tem poteka razprava v New Yorku, torej na ravni držav, eh, ki so na zahodnem in pa v eh, južnem delu Libije. In pa še zadnje vprašanje, mednarodno osebje, torej v Libijo, v Tripoli, enkrat ali pa dvakrat na teden Hvala lepa obema. Vajna predstavitev je bila res izredno zanimanka in prosim, da ste kratki. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ob zaključku bi želela povedati, da. Mislim, da smo lahko po teh predstavitvah nekoliko bolj optimistični. Gospod uh, Salome ima vsaj neko vizijo prihodnosti, ki je seveda trenutno še precej pogojena, ampak zdi se, da obstaja v Libi vsaj nek uh, načrt ukrepov. In nekako se nam že prikazuje tista luč na koncu uh, tunela, na koncu predora. No, predstavnika sta govorila, da se v Libiji razmere počasi izboljšujejo. Um, tako so vzpostavljeni stiki z migranti, v nekaterih primerjih tudi uračanje v njihove izvorne države. Uh, Eh, imamo program prostovoljnega vračanja, ki tudi pomaga tem beguncem in migrantom. No, eh, odprto vprašanje ostaja vprašanje pranja denarja. Mislim, da ni dovolj, da tukaj samo pripravljamo sezname. Uh, v preteklosti smo sodelovali v Švici, zato da smo identificirali tiste račune, kjer so bili eh, shranjeni viri um, oziroma sredstva uh, določenih diktatorjev. Veliko imamo obveščevalnega dela, imamo tudi. Um, digitalne tehnologije, s katerimi bi lahko uh, identificirali račune tistih oseb, ki so krive za človeško tragedijo, ki se dogaja v Libiji. Skratka, mm, ne na zadnje moramo vse naše dejavnosti vključiti tudi libijsko prebivalstvo, ne smemo jih od vsega začetka ločevati na dobre in slabe. Uh, Ne, trenutno moramo biti kar se da eh, neutralni, zato da ne bi prišlo v Libiji še dodatnih konfliktov in sporov zaradi političnih vzrokov. Hvala lepa, gospa Lasender. Hvala obema. Zato za te podatke in pa za dejavnosti tega podjetja velja evropsko pravo. V evropskem pravu pa ni predvideno da bi sodišče tretje države dobilo neposredno dostop do teh podatkov. V naši uredbi o splošnem varstvu podatkov je jasno zapisano, da vedno potrebuješ za to neko pravno upoštevamo samo mednarodne sporozume med ZDA in pa Evropsko unijo in pa med državami članicami in ZDA recimo sporazum o včasnosti prišlo. Sorry that this the way to do our work and our job here in the European Parliament. Ja, upravičujem se, tak naše delo pogosto od nas zahteva, da smo na dveh mestih ob istem času. Prihajam iz eh, medparlamentarne konference AKP. Tudi to je moja dožnost. No, že, ampak želel sem spregovoriti ravno o tem primeru eh, Microsofta. Sam sem eh, se sestal eh, z odvetniki, ki so strokovnjaki na področju um, varstva osebnih podatkov. In ta seveda niso spoštovani tudi ne strani nekaterih naših najpomembnejših partnerjev, v tem primeru ZDA. V tem primeru gre za situacijo, ko ministrstvo, eh, torej ministrstvo za pravne zadeve zahteva dostop do podatkov, ki so shranjeni na evropskem ozemlju. To krši uh, zakonodajo o varstvu podatkov uh, naših državljanov. Mi se tukaj lahko sklicujemo na osnovne pravice in temelj svoboščine na naših državljanov. Mi smo te pravice zaščitili z sprejemom svežnja o varstvu zasebnih podatkov in drugič. Tukaj velja tudi mednarodno pravo. Tukaj treba spoštovati načela mednarodnega prava. Treba je spoštovati pravni red države, v katerem nek uradnik upravlja svoje dožnosti. treba je spoštovati teritorijalnost vladavine prava te dotične države. Ne, veljajo, ne velja pravni red države, kjer je registrirano podjetje, eh, ki tukaj deluje. Zato je ta primer izredno pomemben za Evropski parlament in pa za Evropsko unijo. Mislim, da bi morali tesno spremljati ta primer in iz njega bi se morali naučiti tudi mm, potrebnih lekcij. V vsakem primeru, ko gre za neuzajemnost, ko gre za prenos podatkov med ZDA in pa Evropsko unijo. Če bi kakšen evropski sodnik skušal dostopati uh, do podatkov eh, iz eh, do podatkov, ki se nahajajo na ozemlju ZDA, seveda ZDA ne bi dopustile, da one ne bi imele nobene besede pri tem. No in to se seveda tudi navezuje na sodbo Evropskega sodišča o tako imenovanem čezatlantskem odnosu, eh, ko gre za dostopanje do podatkov. Po sodbi Evropskega sodišča, eh, ki govori o mm, kršenju določb tako imenovanega varnega ščita oziroma varnega pristana. ta, ta sodba, ki sedaj poteka pred vrhovnim sodiščem, bi lahko vplivala tudi na eh, sodbo o varnem pristanu Evropskega sodišča. To bi lahko povzročilo določene negotovosti. Torej, ti pravni argumenti. Naslednja točka na dnevnem redu je spet povezana z vami, gospod Albrecht, zato vam dajem besedo. Gre za uredbo o